Še enkrat vas lepo prosim, če sedete na svoja mesta. To velja za vse, tiste, ki prihajate iz nacionalnih parlamentov, pa tudi za vas, ki prihajate iz Evropskega parlamenta. Želeli bi namreč začeti z našim delom. Težko pa je govoriti in poslušati, če se nekateri sprehajate sem in tja. Dovolite, da vam na začetku, torej preden začnemo s samim delovnim uh, sestankom, povem, da imamo tolmačenje v in iz vseh uradnih jezikov Evropske unije razen enega. Seveda morate najti na vaših aparaturah ustrezni kanal, kanal vašega uradnega jezika, tako da boste lahko tolmačenje poslušali v tem primeru v slovenščino. Dobili ste tudi uh, celovito gradivo o štokholmskem programu in z njim uh, povezanim uh, gradivom in sicer ob vhodu v to dvorano. Uh, Eh, to je gradivo, ki vam bo verjetno pomagalo pri nadaljem eh, delu na tem področju. Torej, če še niste vzeli tega gradiva, ga lahko morda vzamete s seboj kasneje. Če dovolite, bi začel. Najprej bi pozdravil prisrčno gospoda Pera Westerberga na moji desni, ki je predsednik Riksdaga, torej švedskega parlamenta, ki bo so predsedojoči na tem eh, skupnem parlamentarnem zasedanju, tako danes kot tudi jutri. Gospod predsednik Westerberg, eh, pozdravljeni in hvala, da ste sodelovali z nami v pripravi na to srečanje. Vaši uslužbenci so eh, veliko delo opravili skupaj z uslužbenci in administracijo Evropskega parlamenta v pripravi na to srečanje. Hvala torej vsem, ki ste bili udeleženi v pripravi na to srečanje. Prisrčno pozdravljam tudi udeleženke oziroma udeležence iz nacionalnih parlamentov držav članic EU, pa tudi iz držav kandidatk, ki sodelujejo danes z nami tukaj v parlamentu. Lepo pozdravljene vse oziroma vsi. Še zlasti bi želel pozdraviti gospoda Juana Fernanda Lopeza Aguilarja, ki je evropski poslanec in ki je predsednik odbora za eh, pravič, pravico eh, človekove pravice, temeljne svoboščine, ki bo v imenu Evropskega parlamenta imel uvodni govor. V imenu švedskega Riksdaga, torej švedskega parlamenta, pa bo gospod Tomas Bodström, član švedskega parlamenta, podal uvodne besede. Gospod Bodström je eh, predsednik odbora za pravosodje švedskega parlamenta. Dovolite, da pozdravim v naši sredi tudi predstavnike institucij EU, gospoda Luka van den Brandeja, ki je predsednik odbora regij in delegacije v eh, parlamentarni skupščini sveta Evrope. Pozdravljam pa tudi vse druge gostje oziroma goste. Mislim, da ste sedaj že našli ustrezne kanale za tolmačenje. Vidim, da ima večina že slušalke, tako da mislim, da lahko začnemo. Spoštovani gospod predsednik eh, Per Westerberg, spoštovane gospe in gospodje, poslanke, poslanci, dragi gostje, dragi gosti. Pozdravljeni na prvi skupni parlamentarni skupščini Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov držav članic EU v tem sklicu Evropskega parlamenta. Seveda so nacionalni parlamenti vedno bili izjemno pomemben sogovornik za Evropski parlament in tako ostaja tudi v tem sklicu. Naši parlamenti so zakonodajalci, in eh, vse nas, kot vas, eh, so neposredno na volitvah eh, izvolili naši državljani. Naše sodelovanje deluje v okviru odbora Kozak in sicer že 20 let. Verjetno dobro veste, da je šest poslank oziroma poslancev Evropskega parlamenta tistih, ki se uh, v okviru Kozaka srečujejo s poslankami oziroma poslanci držav članic Evropske unije. Imamo pa tudi konferenco predsednikov nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Pred nedavnim pa smo začeli razvijati novo uh, platformo za izmenjavo mnen. No, danes uh, bomo izmenjali stališča v pomembnem trenutku. Skup enotno medparlamentarno srečanje nacionalnih parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta je torej tisto, ki se danes eh, začenja. Lizbonska pogodba je podelila nacionalnim parlamentom zelo pomembno vlogo, ki jo bodo igrali tudi na eh, vla, ravni Evropske unije. 1. decembra se bo ta vloga bolj konkretno rečeno začela in danes smo se prvič zbrali na tem medparlamentarnem srečanju zato, da bi se pogovorili o zelo pomembnem vprašanju in tematiki tole o štokholmskem programu. Švedsko predsedstvo svetu Evropske unije se želi o tej temi pogovoriti na vrhu in štokholmski program naj bi predsedniki vlad in držav na tem vrhu sprejeli. Za nas je vprašanje pravice, varnosti in svobode izjemnega pomena. Zakaj? Zato, ker je to zelo pomembna tematika tudi za naše državljane. Ko bo nova Lisbonska eh, podgodba eh, začela veljati, veste, da bomo vi, eh, torej mi v Evropskem parlamentu, pa tudi vi v nacionalnih parlamentih, prevzeli novo pomembno vlogo gre za to, da bomo morali pregledati in preveriti vse nove predloge zakonodajnih aktov z stališča subsidijarnosti in skladnosti z zakonodajo Evropske unije. Naslednji teden bo o tem eh, na plenarnem zasedanju v Strasburu sklepal tudi Evropski parlament, tako da bomo čim prej lahko tesno začeli sodelovati z nacionalnimi parlamenti na tem področju. Nečesa ne smemo pozabiti v primeru vsakega zakonodajnega akta nam je na voljo samo 8 tednov za takšna posvetovanja. To pomeni, da bomo svoje notranje pravila in pravilnike morali ustrezno eh, dopolniti, da bo naše odločanje pred začetkom eh, veljavnosti Lizbonske pogodbe steklo hitro in gladko. V ta namen v Evropskem parlamentu tudi sprejemamo vrsto inštrumentov, zato da bi zagotovili tesnejše sodelovanje tudi med parlamentarnimi odbori To bo nov inštrument, ki ga v preteklosti nismo poznali. To bo nova oblika sodelovanja med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. To bo nova oblika neposrednega sodelovanja med posameznimi odbori. In Evropski parlament pričakuje ogromno od tega novega inštrumenta. Sam v želji, da bi zagotovili tako dobro sodelovanje med parlamentarnimi odbori, Menim, da bi na začetku morda najbolj primerna tema tega sodelovanja bilo, bil pregled eh, se strani parlamentarnih odborov eh, zakonodaje, ki ureja Europol in Eurojust. Zdi se mi, da je to prava naloga, prava tematika. Naj ponovim, v okviru Kozaka že sodelujemo, to je sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti, potem imamo skupne Eh, medparlamentarne skupščine oziroma srečanja, kakšno je danes. Eh, vzpostavili pa bomo sedaj tretjo obliko sodelovanja na ravni parlamentarnih odborov samih. Naj se sedaj premaknem naprej, kakšne, kakšen je današnji dnevni red oziroma program. To je program oziroma dnevni red, ki smo ga pripravili skupaj s švedskim predsedstvom. Naš cilj je razdelati nove smernice in prednostne naloge oziroma prioritete Evropske unije za parlamentarni pregled na področju varnosti in pravice. Konferenca predsednikov nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta se je srečala februarja letos v Parizu in sprejela ta predlog. Še enkrat se zahvaljujemo švedskemu predsedstvu za pobudo in za delo, ki ga je pri tem opravilo. Švedsko predsedstvo je podprlo ta predlog in pripravilo v sodelovanju z nami to srečanje. Pametno in pomembno je, da delamo na podlagi predlogov konference Eh, predsednikov nacionalnih parlamentov in eh, predsednika Evropskega parlamenta. Ob koncu, preden se sopredsedujočemu gospodu Vestenbergu zahvalim za vse opravljeno delo, bi predlagal, da nam morda on posreduje svoj pogled na to tematiko. Najlepša hvala, gospod predsednik, poslanke Evropskega parlamenta, poslanci Evropskega parlamenta, gospe in gospodje. Z velikim veseljem vas, ki prihajate iz vse Evrope, pozdravljam na tem srečanju, kjer bomo razpravljali o parlamentarni razsežnosti eh, prihodnosti eh, območja svobode, pravice in varnosti, torej tako imenovanega štokolmskega programa. Najprej se zahvaljujem predsedniku Buzeku za tesno sodelovanje v pripravi tega mm, interparlamentarnega srečanja. Sodelovanje med parlamenti v Evropski uniji je postalo vse bolj pomembno in poteka v različnih okvirih, kot je uh, to uh, eh, naprimer konferenca predsednikov parlamentov in Kozak. Leta 1989, torej pred 20 leti, se je Kozak prvič sestav na svojem srečanju. Nacionalni parlamenti so v veliki meri prispevali in še naprej prispevajo k dobremu delovanju Evropske unije. Kot predstavniki nacionalnih parlamentov smo dejaven in konstruktiven eh, partner pri zagotavljanju tega, da, da se na čim bolj eh, kakovostni ravni sprejemajo ukrepi na ravni Evropske unije. Štokholmski program pa pomeni, da prvič eh, nacionalni parlamenti in Evropski parlament neposredno sodelujo na podlagi nove Lizbonske pogodbe. Na ta način bomo aktivno prispevali k še bolje delujoči Evropski uniji kar zadeva območ, področje eh, svobode, varnosti in eh, eh, pravice, moramo nacionalni parlamenti ugotoviti, kako lahko sami v najboljši meri pomagamo Evropski uniji pri ocenjevanju politik, eh, ki se izvajajo v Evropski uniji in kako lahko sodelujemo pri ocenjevanju delovanja Eurojusta in kako lahko na politični ravni spremljamo delovanje Europola. Vloga nacionalnih parlamentov na tem področju bo zapisana v določbah, ki jih bo Evropski parlament na podlagi nove lezbonske eh, pogodbe sprejel skupaj s svetom. Kaj je glavni cilj? Določiti v teh pravilih strukture in delovne metode področja delovanja ter naloge Eurojusta in Europola. Spričo tega so sklepi konference predsednikov parlamentov eh, držav članic Evropske unije spomladi v Parizu letos poudarili, kakšna je vloga, kako velika je vloga nacionalnih parlamentov pri eh, skupni evropski akciji, pri ocenjevanju in spremljanju območja eh, evropskega območja varnosti, pravice in svobode. Sklepi te konference predsednikov, so povdarili, da je pomembno, da se parlamentarci ukvarjamo z temi vprašanji in zaradi tega smo se odločili organizirati današnje srečanje, ki je posvečeno štokholmskem programu. V času švedskega predsedovanja smo nekatere vidike tega programa že povdarili, In eh, Riksdag je že bil gostitelj dveh eh, srečanj. Kozakovega od 4. do 6. oktobra, ki je predvsem se ukvarjal s glavno prednostno nalogo švedskega predsedstva Evropske unije v okviru splošne politične razprave. Medparlamentarno srečanje 11. in 12. oktobra se je ukvarjalo z uravnoteženim pristopom k pravni varnosti in boju proti organiziranemu kriminalu z posebnim povdarkom na boju proti trgovanju z ljudmi. Na teh dveh oziroma na tem sedanjem srečanju pa bomo govorili o ustvarjanju Evrope državljanov. Pri tem bomo zlasti povdarjali tiste vidike, tiste zadeve, ki jih je treba proučiti v obdobju do, od leta 2010 do 2014. Pri tem pa bomo morali spregovoriti tudi nekaj besed o novih metodah, ki bomo jih morali uporabiti za to. Tudi evropski oziroma švedski minister za pravosodje nam bo eh, posredoval svojo vizijo. Eh, uspešnega dela na tem področju. Še enkrat vas prisrčno vse pozdravljam in eh, želim vam veliko uspeha na današnjem in jutrišnjem srečanju. Eh, Najlepša hvala. Gospod eh, predsednik švedskega parlamenta, gospod Westerberg, za vaše uvodne besede. Rekli sva, da bova so predsedovala današnjemu srečanju, gospod Westerberg in jaz. Zato bom sedaj ponovno njemu predal besedo, da bo lahko naprej predsedoval našemu srečanju. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sedaj pozdravljam v naši sredi gospoda Juana Fernanda Lopeza Aguilarja, poslanca Evropskega parlamenta in predsednika odbora za uh, državljanske svoboščine, pravico Evropskega parlamenta. Gospod Lopes Aguilar, izvolite. Bonjour à tous. Good afternoon. Pozdravljeni vsi skupaj. V veliko veselje mi je, da imam priložnost spregovoriti na tem skupnem parlamentarnem zasedanju poslancev Evropskega parlamenta in poslancev nacionalnih parlamentov držav članic Evropske unije. Veliko čast mi je, da vam lahko spregovorim kot predsednik odbora Libe. Odbora torej, ki je pristojen za državljanske pravice, eh, pravosodje in notranje zadeve v Evropskem parlamentu. Poskušal vam bom v tej kratki predstavitvi opisati, kakšna je vizija dela, ki ga opravljamo v zadnjih nekaj tednih v odboru Libe Evropskega parlamenta. Ko gre za področje eh, priprav na sprejem štokholmskega programa. Kaj je štokholmski program? Program za razvoj skupnega področja eh, pravice, svoboščin, varnosti Evropske unije v naslednjih petih letih. Sedaj pa dovolite, da eh, prejdem na španščino, ki je moj materin jezik. Zdi se mi namreč, da vam bom na ta način lažje opisal ta naš načrt dela, ki smo ga že opravili in še bolj pomembno, ki ga bomo opravili, ki je torej še pred nami v naslednjih nekaj tednih. To je delo, ki ga moramo opraviti, če hočemo narediti premik naprej, če hočemo narediti odločilen korak v smeri sprejema štokholmskega programa. Glede na 10. december, ko bo o tem razpravljal in program tudi sprejel, tako pričakujemo um, Evropski svet. To bo ena od prednostnih nalog, španskega predsedstva, ki naj bi opravili do 10. junija naslednje leto. Dovolite, da torej povdarim, kako zelo pomembno se mi zdi v tem trenutku razpravljati ravno o tej temi. Gospod in gospodje, gre za simboličen trenutek v zgodovini Evropske unije. Politična razsežnost našega sodelovanja naj bi na ta način postala del realnosti in na ta način bomo svoje ambicije dejansko pretvorili tudi v dela. Na ta način bomo resnično željo za nadaljni razvoj evropske civilizacije pretvorili v nekaj, kar je resničnost. In to je nekaj, kar je del evropskega projekta več kot 50 let. Govorimo o državljanstvu, govorimo o temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah, govorimo o ustavnih eh, okvirih, ki so nam skupni in govorimo tudi o tem, kako zagotoviti svobodo in varnost. To je pravzaprav raison d'etre, to je neke vrste rdeča nit. Eh, nove evropske civilizacije od začetka in od ustanovitve Evropske unije. V zelo kratkem času Torej, čez dva tedna bomo končno doživeli začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe. To bo tudi eh, priložno za nas, da obrnemo novo stran v naši ustavni razpravi, ki sedaj poteka že skoraj da deset let. V tej razpravi smo porabili ogromno časa, dela in energije ki bi ga morda bili morali namesto temu posvetiti uh, krepitvi evropske integracije. No, ampak vendarle, po desetih letih nam je uspelo in sedaj se ponovno osredotočamo na državljane. Državljani so namreč uh, v srčiki tega sistema. Mi smo parlamentarci, smo poslanci evropskega ali nacionalnih parlamentov in zakaj smo sploh tukaj? Zato, da predstavljamo in zastopamo državljane Evropske unije. In če jih zastopamo, seveda moramo upoštevati tudi njihove želje, težnje in eh, zamisli. V preteklosti so odbori za ustavne zadeve, eh, odbor Libe in nekateri drugi na ravni Evropskega parlamenta se srečevali s svojimi sogovorniki odbori v nacionalnih parlamentih in eh, skupaj ugotavljali, kako pomembno je štokholmski program resnično sprejeti. Gre za projekt, ki smo ga začeli leta 1999 v Tampereju, ko smo v času finskega predsedovanja sprejeli večletni program do začetka veljavnosti Amsterdamske pogodbe in ko je ta začela veljati, smo dali nek nov pomen eh, območju varnosti, pravice in eh, eh svoboščin. Od takrat smo se seveda pomaknili naprej, In pet let kasneje sedaj švedsko predsedstvo poskuša vdihniti novo življenje temu področju s začetkom veljave Lizbonske pogodbe, se bo, kar se bo zgodilo čez eh, dva tedna. Na ta način seveda Eh, bomo nadaljevali za našo razpravo, ustavno razpravo, vendar na drugačen način, na bolj konkreten način. Na ta način bomo dali vse te razpravi neko vsebino, ki je za državljane Evropske unije zelo pomembna. To je nekaj, kar ni drugačnega, nič drugačnega kot evropsko državljanstvo, je pa to. Uh, tudi nov korak naprej, zato da premagamo uh, razlike med in razdaljo med prvim in tretjim stebrom uh, kar je bila nenehno težava, s katero smo se srečevali z, v zadnjih petih letih. Nove evropske politike, evropska zakonodaja bo sedaj predmet soodločanja. Dobili bomo novo uh, Evropsko komisijo in nacionalni parlamenti oziroma Evropski parlament bomo dobili popolnoma nove pristojnosti. Uh, to je del drugega člena Lizbonske pogodbe, ki poudarja našo skupnost vrednot, pluralizem eh, iz eh, koreninjanje vsakega, vsake diskriminacije, pospeševanje enakosti med spoloma in odpravljanje vsakih oblik diskriminacije na vsakem področju. Državljani Evropske unije bodo torej na ta način istočasno postali tisti, ki legitimirajo naše pristojnosti in moči in ki bodo seveda uh, skrbno nadzorovali in spremljali naše izvrševanje eh, pristojnosti, ki jih dobimo. Upati je, da bomo na ta način vzpostavili še bolj ploden dialog med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti držav članic EU. Tukaj potrebujemo tudi spoštovanje načela eh, sorazmernosti, subsidijarnosti in to je tisto, kar bomo v tem dialogu morali upoštevati, tako da bodo vsi parlamenti, nacionalni in evropski, lahko eh, vodili vsebinsko razpravo o tem področju. Na ta način bomo dali nov zagon zakonodajnemu eh, procesu, ki je pred nami. Kaj je torej naš cilj, naša vizija? Zoprstaviti se zakonodaji, ki ni jasna, ki je dvoumna in ki ni dosledna. Izogniti se vsakemu podvajanju ali celo eh, kontradiktornosti v zakonodajnih aktih, ki jih sprejemamo v Evropskem parlamentu na eni in nacionalnih parlamentih na drugi strani. O tem smo se na skupnih srečanjih že pogovarjali, na tistih, ki smo jih eh, imeli z eh, odbori v nacionalnih parlamentih, ki so odgovorni in pristojni za eh, področje, o katerem govori štokholmski program. Skupno strnili smo vrste pri tem, ko smo poskušali uh, izmenjati uh, izkušnje. Uh, tukaj imamo tudi uh, gospoda Kasinja, gospoda Berlingverja, predsednika dveh drugih uh, odborov v Evropskem parlamentu, ki sta pristojna za to in skupaj z menoj seveda smo pripravili novo resolucijo, parlamentarno eh, resolucijo, ki zahteva zakonodajno kakovost, učinkovitost, poštenost in pravičnost. To morajo biti prvenstveni cilji našega večletnega programa dela za naslednjih pet let. Programa, ki ga bodo uh, na vrhu v Štokholmu 10. decembra podprli tudi predsedniki vlad in držav. Program, štokholmski program je nekaj, kar je švedsko predsedstvo si zastavilo kot eno svojih prvenstvenih nalog. Je zelo ambiciozen program in pravzaprav predstavlja bistveno nedejavnosti na področju varnosti, svoboščin, šengenskega režima, priseljevanja, varnosti in varovanja zunanjih eh, meja Evropske unije, upravljanja s temi mejami ko gre torej za področje krepitve gospodarstva v Evropski uniji tudi, ko gre za ustvarjanje nove generacije delovnih mest, bolj kakovostnih delovnih mest in ko gre za naš cilj zagotoviti vzdržni trajnostni gospodarski razvoj da bomo bolj uspešni tudi na področju organi, eh, boja proti organiziranemu kriminalu v vseh oblikah, proti pranju denarja, vsem vrstam kaznjivih dejanj in v boju proti terorizmu. To so vse grožnje, ki so realnost našega vsakdana v posameznih državah članicah je bistveno težje organizirati tako učinkovit boj, kakor je to moč narediti na ravni Evropske unije. To pa ne pomeni, da so napori na nacionalni ravni nepomembni. Potrebujemo dialog na tem področju, kakovostni dialog med zakonodajalci na eni strani in predstavniki ljudstva na drugi strani. In zaradi tega je treba pozdraviti začetek veljavnosti Evropske temeljne listine o človekovih pravicah. To je listina, to je dokument, ki bo vplival na naše državljane. Med drugim tudi zato, ker bo uh, ustvaril nove možnosti za večjo kakovost njihovega vsakodnevnega življenja, pa tudi zato, ker zavezuje Evropsko unijo za spoštovanje vseh določb Evropske konvencije o človekovih pravicah, tako da bodo pravice in soboščine državljanov resnično postale uh, vsakodnevna tema. Na ta način bomo zagotovili tudi večjo pravno varnost uh, državljanom. Pred, uh, m, krivicami in zlorabami njihovih pravic ter kršitvami leteh. Torej, kar nekaj dela nas še čaka, gospe in gospodje, in nikakor ne bo pot eh, enostavna, kajti eh, celotno eh, zakonodajo skupnosti, torej Kikominoter, ki smo jo sprejeli v obdobju od Tampereja, od leta 1999, bo treba sedaj na nov način preoblikovati prilagoditi bo treba vse zakonodajne akte in določbe v tretjem stebru. Naprimer, sedaj imamo področja, kjer prvo branje, prva obravnava v parlamentu ne bo eh, zadostna, zato ker bomo eh, morali lizbonizirati naše delo, če smem tako reči. To pomeni bistveno trše, eh, bolj zahtevno delo tako nacionalnih parlamentov, kot tudi Evropskega parlamenta in seveda moramo pri tem spoštovati tudi vse roke, ki so dosti krat precej kratki. Na ta način je upati, da bomo do junija naslednje leto res sprejeli štokholmski program, ki bo ogromen korak naprej v tej poti, ki jo opravljamo skupaj. In na tem področju državljani eh, od nas marsikaj pričakujejo, mislim pa, da nam tudi zaupajo in verujejo v nas. Narediti moramo torej marsikaj na tem področju. Vnaprej se vam zahvaljujem za vse delo, ki ga boste na tem področju opravljali. Hvala tudi vsem kolegicam in kolegom, ki so pripravljali skupno resolucijo Evropskega parlamenta na tem področju. Moram pa povdariti ob koncu tudi, da bomo z veseljem prisluhnili tudi vašim predlogom za spremembe. Hvala lepa. Hvala, gospod Lopez Egvaljar. Sedaj pa bom dal besedo gospodu Tomasu Bodstromu, ki je predstavnik švedskega Ritstaka in tudi predseduje njihovemu odboru za pravosodje. Izvolite, prosim, da podate nekaj uvodnih pripomb. Najlepša hvala. Spoštovane kolegice in kolegi. Res sem vesel, da sem danes lahko prišel v Bruselj in da se lahko udeležim medparlamentarnega sestanka. Naslov je Ustvarjamo Evropo državljanov. Mislim, da je to zelo pomembno, da mi se kot poslanci lahko sestanemo skupaj, da lahko razpravljamo o bistvenih in temeljnih vprašanjih za naše državljane upam, eh, da bomo dali na nek način zagon temu zakonodajnemu procesu. Zelo dobro veste, da sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti je bistvenega pomena. Mi kot nacionalni poslanci imamo zelo pomembno vlogo, ker moramo izvajati pritisk na naše vlade, tako da se sprejmejo ustrezne odločitve na tem področju. Seveda govorim o notranjih zadevah in pravosodju. Lizbonska pogodba bo kmalo začela veljati in ta pogodba tudi pomeni, da je vloga nacionalnih parlamentov znotraj Evropske unije tista, ki se bo krepila. Nacionalni parlamenti bodo dejavno prispevali k temu, da bo Evropska unija še naprej lahko dobro in uspešno delovala. Ker pa zadeva pravosodje in notranje zadeve, se bo spremenil postopek odločanja in sprejemanja aktov. Namreč tako Evropski parlament kot in nacionalni parlamenti bodo v ta proces bolje upeti in eh, gre za ukrepe, ki jih bodo lahko sprejeli. Ker zadeva vpliv nacionalnih parlamentov, njihova vloga se bo okrepila okrepila in eh, to je bistvenega pomena, predvsem z vidika demokratizacije in legitimizacije Evropske unije in tako bodo državljani bolje razumeli in spoštovali Evropsko unijo. Ker pa zadeva naše politično področje, lahko povem, da se je to sodelovanje v zadnjih letih eh, veliko bolje razvijalo in poglobilo. Mislim, da so rezultati zelo jasni, da imamo pozitivne primere in eh, gre za to, da je prišlo do soglasja na ravni držav članic. Gre za to, da naj bi zagotovili to učinkovito sodelovanje, če naj bi se uspešno borili proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu. Potem pa kazensko pravo izmenjava informacij med državami članicami, potem tudi sodelovanje med policijskimi organi. Vse to se je izboljšalo na ravni držav članic. Potem tudi preiskovalni postopki eh, so posledično veliko lažji in uspešnejši. To sodelovanje je tudi pomenilo, da če imamo eh, določene eh, države, ki so sumljive, lahko sprejemamo skupne ukrepe in te smo sprejeli, ko smo se borili proti terorizmu. Zdaj pa smo prišli v novo fazo. To je večletni program, ki smo ga oblikovali sodelovali. To je tako imenovani štokholmski program. Mislim, da se vsi strinjamo, da se bomo tako učinkovito borili proti kaznivim dejanjem. In to vedno tudi pomeni, da moramo ukrepe oblikovati tako, da ohranimo in spoštujemo pravice. Tako da sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom je bistvena podlaga in to je, mislim, da naš skupen projekt. Mi smo poslanci kar pomeni, da imamo mandat, kar pomeni, da moramo biti v stiku z našimi državljani. Gre za to, da moramo upravičiti njihovo zaupanje. Štoklemski program pa bo pokrival tiste tematike, ki jih mislim, da vsi zelo dobro poznate. Gre za program, ki naj bi ga sprejeli decembra. Štoklemski program, če ga bomo seveda potrdili, bo tudi pomenil, da bomo sprejeli bolj konkretne ukrepe. Vse to naj bi storili in Ti cilji so zelo jasno opredeljeni v štokholmskem programu. Te cilje pa potem moramo izvesti tudi v praksi. Gre za to, da se borimo proti kriminaliteti, gre pa tudi za to, da izboljšamo pravno varnost. To moramo okrepiti. Bistvenega pomena je tudi, da si zastavimo dolgoročne rešitve in da premislimo o teh trajnostnih rešitev. Veselim se pravzaprav napete razprave in mislim, da bodo delovne skupine opravile tukaj zelo dobro delo. Potrebujemo konkretno in odprto razpravo. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospod Bodstrom. Zdaj pa bo ponovno predsedoval gospod Busek. Najlepša hvala, kolegice in kolegi. Naša razprava se bo sedaj res začela. Še enkrat eh, naj omenim eno stvar, ker mislim, da veste, kako stvari tečajo in kako mi razpravljamo v Evropskem parlamentu. Najprej, tisti člani nacionalnih parlamentov, eh, ki se želite oglasiti, morate izpolniti obrazec, eh, zahtevati morate čas za govor kar zadeva sestanek medparlamentarnega odbora. To je ta rumen obrazec in tega morate izpolniti, če želite govoriti. Mislim, da ste ta obrazec dobili, da imate vsi člani delegaciji te obrazce. Torej, na podlagi tega boste lahko zaprosili za besedo in eh, tako bo sekretarjat konference pripravil seznam govornikov. Kakšna pravila moramo upoštevati? zaporedje samih govornikov. Najprej dva poslanca nacionalnega parlamenta, potem pa bo govoril en poslanec Evropskega parlamenta. Tako da bomo predstavnikom nacionalnih parlamentov dali več časa. Lahko govorite tri minute. Torej, vsak lahko govori tri minute. In imeli bomo tudi uro, ki bo tekla, tako da boste videli, kako čas teče. Potem pa, to je tako manj postopek eh, modre kartice, to je relativno nov postopek v Evropskem parlamentu. Največ 30 minut sekund imate na voljo za dodatno vprašanje. Če seveda to želite, če želite zastaviti vprašanje kateremu koli govorniku, ki se bo oglasil. Torej, ko govori določen poslanec ali poslanka, mu lahko potem zastavite vprašanje in pomahati morate s to modro kartico oziroma kartončkom. 30 sekund imate na voljo za postavitev vprašanja in tudi za odgovor ima, imate na voljo 30 sekund, torej tisti, ki je govoril, bo lahko odgovoril. Skupaj s mojim sopredsedojočim pa se bova odločila, ali je možno, da s tem postopkom nadaljujemo ali ne. Ker če bo preveč vprašanj, če nas boste zasuli z vprašanji, potem ne bomo mogli opraviti tega postopka, ker mi bi seveda želeli zaključiti seznamom govornikov tako da bomo videli, ali bomo lahko to upoštevali ali ne, glede na razpravo. Tako da včasih, eh, če je preveč dodatnih vprašanj, bomo ta postopek prekinili. Se opravičujem, ampak eh, takšna so pravila. To je pristojnost, ki jo imam kot predsedujoči. Imam dve rumeni zahtevi. Gospa Korjen Jonkr, parlamentarna skupščina Sveta Evrope. Vi boste govorili prvi prosim vas, da ostanete na svojem mestu in da govorite iz mesta, kjer sedite. A, tukaj ste. Dobro, nisem vas videl, se opravičujem. Lepo povdan vsem skupam. Hvala tako Rikstaku kot Evropskemu parlamentu, kar sta tudi povabila delegacijo parlamentarne skupščine Sveta Evrope. Rada bi prisrčno pozdravila tudi gospoda Aguilara. On je bil, preden je bil izvoljen Evropski parlament, eh, kolega v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Res smo veseli, da lahko sodelujemo pri tem sestanku in da prispevamo k temu, da bomo dokončno pripravili štokholmski program. Kaj pa zadeva vpliv štokholmskega programa, čutili ga bomo, to ne velja samo za 27 držav članic Evropske unije, ampak. To bo nekakšen kamenček, ki ga bomo vrgli v ribnik, kar pomeni, da bo vplival tudi na vse naše članice Sveta Evrope, ki nas je 46. Štokholmski program je zelo ambiciozen. Upošteva ključna vprašanja, ključne predloge, ki jih obravnavamo tudi znotraj Sveta Evrope. Ravno zato je bistvenega pomena, da v polnosti upoštevamo tudi delo Sveta Evrope, tako da tega dela ne bi podvajali veseljem ugotavljam, da osnutek programa, ki ga imamo, že navaja delo, ki smo ga opravili mi v okviru sveta Evrope. Upam, da se bo to upoštevalo. Ampak mislim, da moramo bolj eksplicitno opredeliti vlogo sveta Evrope gre za to, da spremljamo zadeve, da postavljamo standarde in da oblikujemo določene politične smernice. To se mora ravno tako upoštevati. Potem pa parlamentarna skupščina Sveta Evrope je skupščina, ki jo moramo ustrezno opredeliti, ker je bistvenega pomena tudi sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Želim, da bi bili bolj konkretni, zato sem tudi podala v ločenem obrazcu kar nekaj predlogov sprememb in upam, da boste to usvojili, preden boste sprejeli štop štokholmski program. To so posredovali naši člani znotraj parlamentarne skupščine, tudi sekretarjat in naši pravni strokovnjaki. Vsi dokumenti so na voljo tudi na, dok, v dokumentaciji, ki je na voljo v naši dvorani. Tri skupine predlogov sprememb smo oblikovali. Najprej želimo poskrbeti za to, da se upošteva standard Sveta Evrope in da omenite naše, našo vlogo oziroma zadolovanje. Predvsem gre za Evropsko sodišče za človekove pravice. Potem pa v drugi skupini upoštevali smo pravne instrumente Sveta Evrope, kar zdeva trgovino z ljudmi in spolno izkoriščanje otrok ter otroško pornografijo. Upam, da se bo to v popolnosti uneslo v štoklomski program. Potem pa smo govorili tudi o tem, da moramo imeti koordinator, koordinatorja Evropske unije za boj proti trgovini z ljudmi. In upam, da se tako ne bo podvajalo delo, ki že poteka v okviru konvencije. Sveta Evrope na tem področju. Poleg tega imamo mehanizem spremljanja, ki smo ga ravno tako vzpostavili s to konvencijo. Poleg tega podali smo še en predlog in sicer Evropski svet naj bi države članice spodbujal, da bi podpisale in ratificirale konvencijo Sveta Evrope, s čimer naj bi zaščitili otroke proti spolnemu izkoriščanju oziroma zlorabi. In sedaj bom res zaključila. Razdeva prvo kategorijo. Tukaj smo govorili o migraciji in azilu. Ob koncu pa še tole. Skrbi nas še ena stvar, namreč poudarek v štokholmskem programu je na samem procesu migracije in azila. Ni pa dovolj poudarka na ljudeh. Se pravičujem, pravi predsedujoči, ampak presegli ste svoj čas za govor. Najlepša hvala, se upravičujem, ker najprej ura ni delala, ampak sedaj bo delala tako, da bo jasno, koliko časa še imate na voljo. To so bile začetne tehnične težave. Hvala, gospa. Gospa Vilija Abramikije, ne? predstavnica litvanskega parlamenta. Za tri minute vam dam besedo, izvolite. Ponja Švedijo Sriksdago Pirmininke, ponja Ježibuze. Najlepša hvala. Predsednik Evropskega parlamenta, predsednik švedskega Rikstaka. Pred 20 leti je padel berlinski zid. In takrat si pravzaprav niti nismo mogli predstavljati, da je ena najpomembnejša evropska inštitucija, Evropski parlament, bila inštitucija, ki bo predsedoval nekdo iz naše regije. To je čudež, ki se je zgodil relativno kratko, v, rel v relativno kratkem času. Predvsem, če primerjamo, kaj se je eh, zgodilo v teh dveh desetletjih. Prišlo je do bede, prišlo je do revščine in evropski narodi so se morali spopadati s temi problemi. Sedaj pa bomo kmalo sprejeli štokholmski program. Pozdravljamo dejstvo, da bomo skladno s tem programom, vsaj upam, da bo to možno, ponovno ocenili, kaj je s kaznivimi dejanji, ki so bila storjena znotraj totalitarnega režima. Nacionalni parlamenti se posvečajo tem projektom, ampak Evropski parlament mora podpreti naša prizadevanja, tako finančno, kot tudi z drugimi ukrepi. Kolegice in kolegi, Evropska unija združuje številne nacije. Gre za nacije, ki imajo različne zgodovine, različne preteklosti. Ravno zato imajo včasih različne težave in zahtevajo različne stvari. Kar nekaj evropskih eh, držav je živelo za časa totalitarnega režima. Obstajale so določene razlike, ampak to nikakor ne pomeni, da sedaj naj ne bi eh, skupaj obsodili totalitarna dejanja in totalitarne režime. Totalitarni voditelji so uporabljali ista orodja, namreč kršili so človekove pravice, poniževali so posameznike. Tudi ukrepi, ki so jih sprejeli, so bili podobni. Umori, uboji, mučanje in še kar nekaj drugih ukrepov so takrat sprejeli. Zato moramo poskrbeti za to, da se spoštujejo temeljne pravice in svoboščine. Posledično to pomeni, da moramo oblikovati skupna stališča, kar zadeva ta kazniva dejanja, ki so bila grozovita. Poštevati moramo to, da ljudi ne bomo diskriminirali. Naj vam povem, kakšne so moje izkušnje. Predsedovala sem litvanski delegaciji znotraj OVSE-a. Lani smo sprejeli zelo pomemben dokument, ko smo zasedali v Vilnusu. Sprejeli smo Vilnuško deklaracijo in zelo jasno smo obsodili totalitarna kazniva dejanja. 325 predstavnikov je takrat zasedalo. Podpisali so omenjeno deklaracijo. Samo osem članov ni podprlo obsodbo kaznivih dejanj, ki so bila zagrešena strani totalitarnih režimov. Verjamem, da smo takrat naredili ustrezen korak naprej, ko smo sprejeli ta dokument. Gospod Medvedev, ruski predsednik, je ravno tako jasno obsodil zločine, ki jih je storil Stalin. To je zelo dobro sporočilo. Hvala, ker ste upoštevali časovni okvir, ker ste bili tako vljudni. Kolegice in kolegi, prosim, da upoštevate časovni okvir, ker bi želeli, da bi naša razprava tekla zelo gladko. Gospod Carlos Coelho, evropski poslanec, tri minute vam dam. Izvolite. Predsednik.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 Camille Diou, predstavnik belgijskega parlamenta. Monsieur le Président, chers collègues, des milliers de ressortissants des pays du Sud. Gospod predsednik. Zanima me, kaj boste storili s tistimi, ki morajo živeti v nezakonitem položaju. Francosko-belgijski socialisti menijo, da politični odgovori, ki jih je Evropska unija vodila in nudila do sedaj, niso bili zadovoljivi. Najbolj sramoten dokaz pa je Evropska direktiva o vračanju, ki je bila sprejeta junija 2008. Mi zavračamo pristop, ki je bil predlagan v okviru te direktive. Politiki menijo, da bi morali priseljenci zadovoljiti samo potrebe posameznih podjetij. Kar zadeva migracije. Mislim, da ko govorimo o migracijah, ne bi smeli govoriti izključno o upravljanju migracijskih tokov. V prvi vrsti je treba vsakemu dopustiti in omogočiti, da dostojno živi v svoji državi. Zato pa seveda moramo okrepiti tudi razvojno pomoč. Niti v Belgiji tu še nismo storili dovolj. Pogosto govorimo o izgonu, ampak ne smemo pozabiti na trpljenje, ki spremlja izgon. Še zlasti, če izženemo tiste osebe, ki jih doma čaka mučenje ali kaj podobnega. Seveda je treba upoštevati ženevske konvencije, vendar se mi zdi, da bi morali zauzeti nov pristop, tako kot smo ga vzeli, zauzeli na področju podnebnih sprememb. Se pravi, potrebujemo dobro politiko na področju zakonitega priseljevanja, da bi dopustili vstop v Evropo tudi kvalificiranim osebam, vendar bi morali biti pri tem previdni, kajti s tem podpiramo beg možganov iz tretjih držav v Evropo. Enako velja tudi za socialni dumping. Treba je zagotoviti enakopravnost med vsemi delavci, evropskimi delavci in delavci imigranti, ko gre za socialno zaščito, za delovne pogoje, za plačile in tako naprej. Tudi za nas je zelo pomembno, da se zagotovi življenje v družini, da se spoštuje ta pravica. V štokolemskem programu bi morali upoštevati tudi to napredno človeško plat. Hvala lepa. Much, Hvala, gospa. Hvala tudi, ker ste spoštovali časovni okvir. Gospa Kjeršovska iz Polskega sejma, izvolite. E, szanowny panie przewodniczący, drodzy deputowani. Hvala, gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod predsednik Rikstaka. Danes smo se srečali zaradi šokromskega programa. Želimo oblikovati takšno Evropo, ki bo spoštovala Evropo državljanov na področju svobode, varnosti in pravice. To so temeljne vrednote evropske družbe. Želja po svobodi je tudi pomenila ključne spremembe za Evropo. Vemo, kaj se je zgodilo zaradi odločitev, ki so jih sprejeli državljane vzhodne Evrope. Ne na zadnje smo pred eh, enim tednom obeležili padec berlinskega zidu. To je bil simbol suženstva za določene dele Evrope. Ravno zato se je berlinski zid zrušil, ker so ljubili svobodo. Svoboda pa ni bila nekaj, eh, kar je bilo samo po sebi umevno. Zato smo res zadovoljni, da so se zgodile te spremembe in da smo sedaj spostavili to skupno območje svobode, varnosti in pravice, ker združujemo ravno te vidike. V Tampereju smo sprejeli odločitev. Na podlagi tega smo prebivalcem Evropske unije omogočili, da lahko dejansko živijo na področju svobode, varnosti in pravice. Zato sem res vesela, da je šokomski program program, ki nadaljuje delo tamperejskega oziroma haškega programa. Tako državljani vidijo določene priložnosti, ki so otitljive v Evropski uniji. Lahko delajo, potujejo in pravzaprav preživljajo svoj čas v drugih evropskih državah. Tako se pravzaprav Evropa vrača v srednji vek. Gre za to, da so bili takratni študenti evropski državljani, ker so se selili iz ene univerze na drugo. Pravzaprav so tako gradili svoje majhne skupnosti. Zato sem res vesela, da je Evropska unija ravno tako upoštevala te trende in da je tudi na institucionalne vidike in na praktične vidike ustrezno odgovorila. Državljani so v središču in s tem kažemo, da rečemo, da evropski integraciji območje svobode, varnosti in pravice je tudi območje, kjer spoštujemo pravice državljanov. Ravno tako se nam zdi, da evropske inštitucije spoštujejo evropske državljane in jim zaupajo. Ne na zadnje, evropske države članice izvajajo konkretne cilje iz evropskih programov. Če ne bi tukaj bili uspešni, moramo dobro razumeti bistvo odločitev, ki jih sprejemamo tukaj. Ravno zato moramo nadgraditi to sodelovanje med državami članicami. Na tej podlagi pa bomo lahko uspešno izvedli štokholmski program. Kar zadeva varstvo zasebnosti in kar zadeva možnost, da lahko uporabimo svoboščine iz pogodbe. Nekateri mislijo, da je to v nasprotju. Če naj bi državljani bili varni, potem izmenjujemo te podatke. Meni pa se zdi, da moramo tukaj poiskati skupno podlago in ravnotežje med pravico do zasebnosti in pravico po varnosti. Če ne bi izvedli deklaracijo znotraj štokonskega programa, bomo po mojem mnenju približali Evropo našim državljanom. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Brons, poslanec Evropskega parlamenta. Thank you, Mr. President. There's been... Hvala, gospod predsednik. Danes popovdne veliko govorimo o skupnih vrednotah, ampak Evropski parlament ima številna stališča, vrednote in to so različne vrednote, ki jih je toliko, kot je naših prebivalcev. Preskriptivne skupne velote naj bi bile, po mojem mnenju, zlovešče, čeprav verjetno tega niti nismo želeli storiti. Ampak to ni dikcija svobodnega parlamenta, ampak pravzaprav tistega parlamenta, ki je bil v Sovjetski zvezi. George Olver je rekel, da če eh, nadziramo jezik, tako nadziramo tudi misli. Verjamem, da isto velja tudi za skupne vrednote, ki naj bi bile podlaga za našo razpravo. Tako bomo še bolje zasužnili te misli in razmišljanja. Kar zadeva soglasje znotraj razprave. Seveda, to je možno, če je svoboda in razprava uh, takšna, da upoštevamo ta svobodni vidik. Ampak, če tega ne storimo, potem je to smrt tako demokracije, kot tudi smrt svobode. Mislim pa, da je ena svoboščina tista, ki mora imeti prednost pred eh, vsemi drugimi. To je svoboda izražanja. Seveda tukaj pa ne smemo hujskati in ne smemo izvajati sovražni govor. Ampak eh, to je svoboda, ki se ne omejuje samo v totalitarnih režimih, temu smo priča danes, pa tudi v preteklosti, ampak veliko krat je to tudi v državah Evropske unije. Dziękuję panu za wypowiedź. Najlepša hvala za vaš prispevek. Zdaj pa predstavnik švedskega kongresa, gospod Alvaro Cuesto Martinez. Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, presidente. Gospod predsedujoči, jaz sem predsedujoči pravnega odbora v parlamentu, jaz sem torej predsednik pravnega odbora. E, jaz bi hotel uvodoma povdariti, da po ratifikaciji Lizbonske pogodbe se odpira odlična možnost za razširjanje eh, prostora za svoboščine, eh, varnost. Tu so državljani v osredju eh, dogajanja. Potrebno je povedati tudi, da imamo velik potencial, da rešujemo gospodarsko krizo. In tretjič, ta prostor je pomemben inštrument v borbi proti krimin organiziranemu kriminalu jaz bi hotel mm, dati v ospredje štokholmski program eh, in sodelovanje s komisijo, torej kako parlament z komisijo na tem področju sodeluje. Mm, jaz moram reči, da eh, posvečamo veliko pozornost tem temam, ki se nam zdijo izredno pomembne. E, tu gre za zelo pomembne prednostne naloge. Razvoj e, štokholmskega programa je prednostna naloga za naslednje leto. Jaz mislim, da je izredno pomembno, da se govori tudi o medsebojnem priznavanju na e, področju pravosodja, usklajevanje kazenskega prava, postopek procesu. To so vidiki, ki jih je treba še razširiti. Eh, tako da bomo imeli tudi eh, boljšo zaščito eh, žrtev. Žrtve morajo imeti zaščito. To ni nekaj tujega, to ni nekaj, kar ne bi sodilo v ta okvir. Evropska unija mora po mojem mnenju pristopiti eh, konvenciji o človekovih pravicah, tako da bi lahko dejansko zaščitili vse državljane, predvsem tiste, ki zaščito potrebujejo. Eh, to so osebe, ki jih je na vsak način treba ščititi. Eh, pre, eh, mi potrebujemo tudi pravno kulturo sodelovanja eh, Evropskega ombudsmana in tako dalje. To so zadeve, ki jih bilo treba še popraviti. Imamo velike možnosti možnosti eh, tudi na področju pravosodja, sodelovanje na področju pravosodja. Vse to so vidiki, ki so izredno pomembni, ki jih je treba povdariti in še enkrat bi hotel povdariti, da je. To izredno pomembno za prihodnost Evrope, za državljane Evrope, je pa to seveda slaba eh, informacija za organizirani kriminal. Hvala lepa. Eh, Hvala. Sedaj pa predstavnik švedskega parlamenta oziroma gospa Olsson, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci. Hotela bi ovodoma spregovoriti o štokolmskem programu ta program je potreben in učinkovita možnost za borbo proti kriminalu in tudi organiziranemu kriminalu. Imamo številne eh, vidike, ki jih je treba upoštevati in v švedskem parlamentu smo slišali zelo različna mnenja o tem programu. Eh, torej, leve stranke so dale različne predloge in pojasnile, da bi hotele, da štokomski program uspe. Jaz se z številnim, kar smo tukaj slišali, strinjam. E, tudi predstavnica Belgije, ki je govorila o azilni politiki in nezakonitem priseljevanju. Mi bi hoteli predvsem, da se spremejo tudi ukrepi, za eh, borbo proti eh, spolnem izkoriščanju tako otrok kot tudi žensk. Eh, to so zadeve, ki so bile v švedskem parlamentu že sprejete za borbo proti tem kaznivemu dejanju. Poleg tega je treba upoštevati človekove pravice, tudi to je zajeto v štokholmskem programu. Obstajajo zakoni, naprimer za zaščito pred diskriminacijo, eh, homoseksualce oziroma eh, vsaka ženska ne ima naprimer tudi pravico za zaščito svojega lastnega telesa. Treba je sprijeti tudi zakone, da bi se borili proti ogrožanju integritete. Eh, mislim, da je to nujno potrebno. Eh, da se spremejo tudi zakonski predpisi v okviru tega štokomskega programa. Eh, tu je govor tudi o eh, zaščiti privatne, zasebne sfere in integritete. Torej vse, kar ogroža integriteto neke osebe, vse to bi morali kaznovati. Smisel in cilj tega programa je, da pokažemo, kako je možno pravne predpise uskladiti z konvencijo o človeku človekovih pravicah. In eh, ukrepe, kot smo jih v švedskem že sprejeli eh, za eh, zaščito integritete ljudi, še kratko o azilni politiki. Potrebno je, da se po pravni poti v Evropi poskrbi za to, da se držimo Eh, azilne pravice. Eh, torej, eh, ne bi smeli dovoliti, da ljudje pridejo v roke trgovcem za ljudmi, zato da bi si izboljšali svoje življenje. Torej, enostavno moramo poskrbeti za to, da rosilcev azila ne bi vračali takoj v njihove države. Najlepša hvala za vaš prispevek. In sedaj bo predsedoval moj kolega, gospod Westerberg. Izvolite. Najlepša hvala. Gospod Messerschmidt, predstavnik Evropskega parlamenta, je naslednji. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala, da ste mi omogočili, da lahko tukaj govorim. Lepo je, če se govori o tem, da e, ustvarjamo Evropo na temelju želja Eh, prebivalstva, torej da ustvarjamo Evropo državljanov. Eh, varnost, eh, svoboščine, pravice, vse to hočemo zagotoviti. Vse to so stvari, s katerimi se v evropskih institucijah tako radi ponašajo. Ampak jaz mislim, da nekaj tu manjka, skoraj groteskno je. Na eni strani berem, da 2007 smo imeli v Evropi 600 poskusov terorističnih napadov, potem pa na drugi strani berem, da najboljše, kar se je zgodilo v zadnjih desetih letih, je namreč, da smo opravili eh, nadzor na mejah. To zdaj ne razumem čistočno. Tu eh, imamo zdaj nenadzorovano vzhodnoevropsko mejo, eh, čez katero prehaja orožje, mamila, tu ni nobenega problema, da to prihaja naprimer primer iz Grčije v Dansko in to se nikjer ne dozoruje. A je to varnost, a je to pravica, a so za državljane. Ta program še enkrat potrjuje, da celotna organizacija, celotna Evropska unija temeli na nečem drugem, ne na realnosti, ne na zadevah, za katerimi se državljani ukvarjajo in v katerih državljani živijo potrebno je pogledati, kakšna je realnost priseljevanja. Ne pa, da samo poslušamo lepe govore. Ehm, komisija ehm, kritizira, ehm, sodišče zahteva, da se politika spremeni. Jaz moram reči, da če govorim s svojimi voljivci, potem ne slišim, da v Evropi potrebujemo več solidarnosti, eh, skrbi, ki jih jaz slišim, mene sprašujejo, kako bojo Danci, Švedi, Nemci, drugi evropejci dejansko lahko živeli v prihodnje v prostoru, ki je postal tako velik, da eh, se srečujejo različne vire, tudi islam, naprimer. Edino, za kar gre, je, da ljudje si delajo skrbi zaradi vedno večjega rasizma, ki ga smo mu priča. In z politiko, ki jo tu zasledujejo, eh, tudi eh, socialdemokratske eh, vlade, konzervativne vlade, potem govorijo, da so to rasisti, morali bi te skrbi državljanov imati resno. Mi hočemo Evropo varnosti, eh, pravic, ampak najprej moramo poslušati, kaj državljane skrbi, to, kar pa mi tu delamo, je ravno obratno od tega. Gajduškova. Hvala, Alena Gajduškova, predstavnika Češkega senata. Izvolite, beseda je vaša. Vážený pane predsedo, vážený pane predsedajci, kolegyne a kolegové. Gospod predsednik, poslanke in poslanci. Sodelovala sem na številnih eh, srečanjih eh, medparlamentarnih skupščin, ki so potekale tukaj v Bruslju. Na večini teh eh, konferenc smo se pogovarjali o institucionalni reformi. Res sem zelo vesela, da danes nam ni treba govoriti o tej točki, ampak da lahko končno govorimo o ljudeh, o varnosti in o pravičnosti. Zdaj smo zaključili ratifikacijski proces, ki je, bi pove, ki je bil povezan z Lizbonsko pogodbo. Zato bi rada izkoristila to priložnost in se vsem drugim državam članicam zahvalila, ker so podprli tiste v Češki republiki, ki smo si želeli, da bi bila ta pogodba ratificirana čim prej. Zato smo si res prizadevali. Zakaj? Želeli smo se v popolnosti osredotočiti na to, da bi reševali tiste probleme, ki so bistveni za naše državljane in državljanke. Verjamem tudi, da je območje svobode, varnosti in pravice v tem oziru bistvenega pomena in isto velja tudi za štokholmski program. Drugi govorniki so že govorili, da je pred nami še dolga pot in dolgotrajen proces. S tem se pa polnoma strinjam. Premustiti bomo morali številne ovire gre za različne pravne filozofije, ki jih srečamo v različnih državah članicah. Verjamem tudi, da obstajajo številni instrumenti, ki jih eh, moramo pri tem upoštevati. To so medparlamentarna srečanja, ne na zadnje pa tudi sestanki predsednikov posameznih nacionalnih parlamentov, tudi recimo v okviru Kosaka. Lahko povem, da ta konferenca Kosak deluje že 20 let in Nedavno smo obeležili 20. obletnico tega kongresa, tako da mislim, da smo res lahko zelo zadovoljni, ker ta organizacija tako dobro deluje v tem času. Poleg tega mislim, da moramo sprožiti še eno razpravo. In sicer pogovoriti se moramo o tem, kaj je z neonacionalizmom, če ga tako pomenujem. Ne na zadnje je na pohodu tudi rasizem. Žal, pa je to tudi tesno povezano s, pro, s problemi, kot so organiziran kriminal, kot so eh, droge in pranje denarja. Vem, da je to dejansko res občutljivo vprašanje, ampak če tega vprašanja ne bomo začeli obravnavati in ga ne bomo rešili, potem ne moremo zagotoviti varne Evrope državljanom. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Gutierrez oziroma gospod Gutierrez iz Španije. Sí, gracias, señor presidente. Mire... Hvala, gospod predsednik. Evropski proces integracije je pripenesel zelo dosti eh, ugodnosti za državljane Evrope, predvsem takrat, naprimer, če to reče eh, španski plosanec, ampak pojavljajo se seveda tudi vprašanja. Eh, ta evropski proces integracije pa zagotovo predstavlja tudi določeno nevarnost za varnost, zato ker smo odpravili meje, eh, odpravili tudi za zločince. In mm, na določen način eh, pa so meje za policijo in sodnike ostale. Jaz mislim, da postopek tamperejo eh, je. Ž počasi odpravil te meje tudi za policijo in sodnike. Am, e, vendar je pred nami še dolga pot. Hotel bi povedati, da moramo marsikaj narediti na področju sodelovanja. Eh, eh, v e, zakonodajah in v pravosodju. E, torej, če gre za kazensko pravne postopke, e, m, je potrebno eh, sodelovati, tu pa zaenkrat še ne poteka vse tako, kot bi moralo. Jaz mislim, da za prihodnost Evrope je izredno pomembno, da smo tukaj učinkoviti in da zagotovimo varnost državljanov. Jaz mislim, da evropski državljani eh, ne bodo verjeli v legitimnost Evropske unije, če ta ne bo v stanju odgovoriti na izzive organiziranega kriminala. In zaradi tega bi hotel povedati,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 daje podporo eh, svoji politični eh, skupini, eh, da je potrebno štokholmski program podpreti. Ampak po mojem bi morali biti še malo bolj ambiciozni. Jaz ne bom eh, govoril o tem, da bi je potrebno več ciljev dati na agendo. Ne, mogoče bi morali biti bolj zahtevni, kadar gre za izpolnitev ciljev agende. Kaj ti vprašanje, o kateri danes govorimo? To so vprašanja, ki jih obravnavamo že dolgo časa, pa jih še vedno nismo rešili. Jaz mislim, da parlamentarni nadzor eh, bi bilo potrebno razširiti tudi na nacionalne parlamente. Mi moramo biti zelo strogi, mi moramo doseči, da dobimo program, ki nam bo zagotavljal varnost. To je ena od največjih zadev in najpomembnejših zadev, ki jih moramo reševati. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Jimenez Beseril iz Evropskega parlamenta. Izvolite. Sí, buenas tardes, eh, señorías, señor presidente. Da, gospod predsednik, dame in gospodje. Jaz mislim, da je to najbolj primerno mesto, da se govori o žrtvah terorizma. Kaj ti mislim, da današnje srečanje eh, pri katerem govorimo o štokholmskem programu, tu gre pravzaprav za varnost, za svobodo in za pravičnost. Jaz mislim, da so to tudi zadeve, ki eh, so najbolj pri srcu tudi žrtvam terorizma in da oni to zahtevajo. Jaz mislim, da ni svobode brez varnosti, ni svobode brez pravičnosti. Eh, to je bilo že rečeno. Varnost je temelj za svobodo. Ne smemo imeti eh, strahu, včasih pa imam občutek, da obstaja določen strah, bojazen v Evropskem parlamentu. Govori se malo o terorizmu, je pa to zelo velik problem in tega ne razumem čistočno. E, tu, poleg tega je to fenomen, ki, pod katerim trpi ne samo moja država, pa tudi Italija, Francija, Irska in še marsikatera druga država. Mi vsi smo potencijalne žrtve terorizma in zaradi tega se ne bi smeli bati govoriti o terorizmu. Ne smemo se bati eh, govoriti o pravicah žrtev terorizma kaj ti tu gre za človekove pravice, za temeljne pravice. Jaz sem v odboru Libe, odboru za človekove pravice in ne morem reči, da nisem še slišala, da bi se tu govorilo o pravicah žrtev terorizma. Tu gre za pravice vseh državljanov, to je v moji državi pomembna tema, zato sem hotela to tudi tukaj povedati. Jaz prosim 27 držav članic za solidarnost, eh, tako da bomo lahko eh, pomagali žrtvam terorizma socializma. To bi bilo izredno pomembno in tu potrebujemo eh, tudi usklajevanje zakonodaje za zaščito eh, žrtev terorizma, eh, ker določila so v posameznih državah različna. Pomembno je, da eh, imamo Evropsko listino o pomoči žrtvam terorizma, predvsem eh, na osnovi Lizbonske pogodbe in pa tudi v zvezi z Štokholmskim programom. Hvala lepa. Najlepša hvala. Govornikov je ogromno na seznamu, zato bomo seznamom sedaj zaključili. Ob petih nadaljujemo z delom delovnih skupin. Vsakemu govorniku bomo tudi skrajšali čas za govor in sicer dve minuti boste imeli na voljo. Če želite, da vsak dobi besedo, potem boste govorili lahko samo dve minuti. Naslednji predstavnik iz Cipra, gospa Kukoma. Gospod predsednik, švedsko predsedstvo je že objavilo e, štokholmski program od 2010 do 2014. Mislim, da na tak način smo pred politiko, e, pred vprašanjem, kakšno politiko naj zazame Evropska unija, da zagotovi svobodo, varnost in e, svoboščine. Jaz mislim, da je potrebno to na vsak način v okviru tega večletnega programa poglobiti. Vse to sodi v Eh, poglavje notranje zadeve in pravosodje. Sprijetih je bilo že nekaj ukrepov, eh, vendar to še ni dovolj, to še niso odgovori na vsa vprašanja. Jaz mislim, da neodvisna eh, nadzor sodnikov, da je to na vsak način pomembno. Vse, kar je bilo do sedaj sprijeto, še ne zadostuje. Potrebno je sprijeti še nove ukrepe v borbi proti proti kriminalu. Jaz mislim, da eh, biometrični podatki, prstni otisi, to so vse ukrepi, Eh, ki z šengenskim dogovorom druge generacije, s šengenskim sistemom druge generacije dobivajo večji pomen. Eh, tudi to, kar so v Združenih državah že eh, uvedli po 11. septembru pod predvezo, da se borijo proti terorizmu, pa zožuje človekove pravice. To so vse pravice, Eh, ki so si jih ljudje pridobili z dolgoletno borbo. Eh, da pa zdaj pod pretvezo, da se borijo proti terorizmu, eh, jemljajo te pravice, mislim, da ni prav. Mi se moramo zauzemati za človekove pravice in ehm, tudi omejuje se ehm, možnost eh, izjavljanja svojega mnenja eh, pod pretvezo borbe proti terorizmu. Torej, to so zadeve, ki jih je treba drugače eh, reševati. Eh, kaj, eh, kako lahko to sploh razumemo, kaj skuša Evropska unija narediti, doseči opredelitve posameznih eh, fenomenov. Po dogodkih v eh, Iranu eh, pa pot, in eh, tudi v Evropi pa je potrebno sprejeti tudi druge ukrepe. Ukrepe, eh, nažalost, sem pripravila za tri minute, tu moram pa prekiniti svoj govor, ker sem dobila samo dve minuti. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Zevcih iz Češkega senata. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se vam rad zahvalil za delo, ki ga je vaše predsedstvo opravilo v tej zadnji fazi ratifikacije Lizbonske pogodbe. Še enkrat najlepša hvala, da ste spoštovali tudi ustavne pravice držav članic. To je po mojem mnenju najboljši pristop, ki bi ga lahko bili zauzeli in to je dobra novica tudi za državljane. Prav tako bi rad čestital gospodu Buzeku, ki z volitvi na mesto Evropskega parlamenta. To zagotovo ni zanemrljiv dosežek. Odločitev Češkega senata še ni bila sprejeta. Kolega Grolik bo o tem govoril jutri. Čakamo še pravzaprav na to, kaj se bo zgodilo s 13. točko v poročilu Evropskega parlamenta, kjer govorite o Europolu in Eurojustu. To so pomembne teme, ki bi po mojem mnenju morali biti tudi predmet nadzora strani nacionalnih parlamentov. Francosko predsedstvo nam je to zagotovilo, to možnost, tudi na srečanju v Pragi v času našega predsedovanja smo to zagotovilo dobili, tudi na Kozaku bodo o tem govorili. Mislim, da bi morali dopustiti tudi možnost, da Evropski parlament opravi določen nadzor. Nažalost, Evropski parlament na tem področju nima kaj dosti izkušenj, nacionalni parlamenti po drugi strani imajo ogromno izkušenj, zato smo pripravljeni z vami sodelovati. Vsi pa čakamo še na končno poročilo Evropske komisije. To poročilo bo potem obravnavano na Kozaku in tudi na ravni nacionalnih parlamentov. O tem bomo zagotovo govorili tudi z vami. To je najbolj učinkovita pot za naprej. Hvala. Hvala lepa sedaj pa gospa Hautala iz Evropskega parlamenta. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Tu govorim tudi kot, kot predsedujoča odbora za človekove pravice. Eh, hotela bi eh, govoriti o štokholmskem programu. Najprej bi hotela povdariti, da tudi eh, Interna politika na področju človekovih pravic je izredno pomembna pri nas v Evropski uniji, ampak tudi eh, tu obstajajo določene eh, pomankljivosti. Eh, pri nas je to posebna vrednota, ampak tudi mi imamo pomankljivosti in to je izredno pomembno tudi v naši zunanji politiki razvoj eh, neodvisnega pravosodja. Eh, če hočemo to doseči, moramo poskrbeti tudi za to, da tudi pri nas v 27 državah članica pravosodje dobro deluje. K zunani politiki eh, Evropske unije sodi seveda tudi štokolmski program in pravni odbor parlamenta je prav tako zagovarjal, torej potrdil ta program. E, to daje novo razsežnost e, temu programu. Mi pa potrebujemo še več ambicioznosti. Mi moramo razmišljati o tem, kaj pravzaprav pomeni Če rečemo, da je treba mednarodno pravo upoštevati, eh, kaj to pomeni v naših zunanih odnosih, jaz mislim, da je treba v prihodnje še bolj upoštevati. In ob koncu, gospod predsednik, bi hotela povedati nekaj k informiranosti o naših eh, sklepih. Naprimer, če hočemo to doseči, da bodo vsi to vedli, potem moramo to v vseh institucijah delati. Hvala lepa, gospod Kaplan iz švedskega parlamenta. Najlepša hvala. Državljane in vse, ki so prisotni v dvorani, bi želel obvestiti o tem, kakšno Evropo vzpostavljamo s tem programom ko bo začela veljati Lizbonska pogodba, bo Evropska listina zavezujoča za vse države članice. Namesto tega, kar piše v naslovu za današnjo razpravo, namreč Evropa za državljane, bi morali vzpostaviti Evropo pravic. Le tako bomo lahko tudi vzpostavili območje svobode, varnosti in pravice. To je tudi formulacija, ki se uporablja v tem dokumentu. Takšno območje bo potem veljalo za vse državljane. Dokument, ki ga obravnavamo, pa krši načela sodelovanja s tretjimi državami. Naprimer, nekatere države na severu Afrike kršijo človekove pravice. Te države oduzemajo posameznikom pravni status, taborišča, ki jih vzpostavljajo v teh državah, so pravzaprav zlovešča napoved dogodkov, do katerih bi lahko prišlo in ki so se v Evropi že dogajala nekaj časa nazaj. Storiti je treba več proti organiziranemu kriminalu, proti trgovini z ljudmi. Poskrbeti je treba za to, da ne bo prišlo do kršenja človekovih pravic, da se ne bodo ponavljale grozovite zadeve iz skupne preteklosti. Upam pa, da bomo v prihodnjih petih letih storili kaj več, da ne bomo samo izpostavljali problematičnih stališč nekaterih držav. V Evropi se pojavlja precej islamofobije, tako v dokumentih kot tudi v javnem prostoru. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kališ iz polskega parlamenta. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, gospe in gospodje, sem predsednik odbora za pravosodne človekove pravice v polskem parlamentu. Leta 2004 pa sem bil minister za notranje zadeve v polski vladi. Sam sem sodeloval v pripravah na haški program, pripravljal sem tudi program iz Tamperaja, zato res pozivam predsednika Evropskega parlamenta, gospoda Buzeka, da stori vse za to, da bo opravljena skrbna analiza haškega programa. To analizo mora opraviti Evropska komisija. Mi danes govorimo o oblikovanju novega programa, štokolemskega programa. Dejstvo pa je, da številnih določb iz haškega programa spoh še nismo začeli izvajati. Še eno stvar bi rad izpostavil in istočasno čestitev tudi gospodu Buzeku za izvolitev čestitam vam tako v svojem imenu, kot tudi v imenu polskega parlamenta. Namreč prvič vam lahko javno čestitam. Pomembno je, da izpolnimo prednostne naloge, ki ste jih začrtala tako švedsko predsedstvo kot komisija. Ampak tu gre za kontradiktornost, kajti zauzemamo se za državljanske pravice na eni strani, na drugi strani pa se v tistem delu, kjer govorimo o varovanju državljanov in državljanskih pravicah, govori tudi o pravicah policije. Ne smemo dopustiti, da bi policija na nacionalni ravni v boju proti organiziranemu kriminalu in terorizmu kršila človekove pravice. Ravno to se danes dogaja, kršijo se človekove pravice in sicer v imenu boja proti terorizmu. Mislim, da bi to morali zapisati tudi v štokolemski program. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Hauregi Atondo iz Evropskega parlamenta. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, drage kolegice in kolegi. Jaz mislim, da v dveh zadevah smo vsi istega mnenja. In sicer, Evropski parlament bo bolj sodeloval na področju zakonodaje v sodelovanju z Evropskim svetom. Instrumenti, ki jih razvijamo v zvezi z štokholmskim programom, pa eh, so zadeve, ki jih morajo posamezni parlamenti preveriti, da vidijo, če so v nasprotju z njihovo zakonodajo. Z izjemo tistih, ki Evrope nočejo, pa so vsi mnenja, da moramo doseči, da pridemo do harmonizacije našega um, kazenskega prava, sploh celotnega področja pravosodja. Uh, torej, zaenkrat vidimo, da ta postopek ne deluje in da je to uh, tako vse, zakomplicirano, da na mesto, da smo prišli korak naprej, smo naredili korak nazaj. In moram vam povedati čist odkrito. Eh, tu obstaja določeno tveganje pri, rekel bi, fundamentalistični razlagi tega, eh, kar pomenijo določbe, ki jih sprejema eh, Evropski parlament izhajajo iz tega, da države ne smejo se odpovedati ničemer. Ampak tako ne bomo Evrope nikoli vzpostavili. Evropska unija ne bi bila možna, torej enotna valuta ne bi bila možna, če se ne bi francozi, nemci in drugi odpovedali svoji eh, valuti. Se pravi, ne smemo preveč fundamentalistično razlagati uh, tudi uh, Lizbonske pogodbe. Mi moramo moramo v smislu štokholmskega programa eh, priti do enotnih postopkov. Sedaj pa Lord Bowness iz Združenega kraljestva. Hvala, gospod predsedujoči, hvala lepa, da ste povabili predstavnike iz nacionalnih parlamentov na to srečanje. Hvala lepa tudi švedskemu predsedstvu za upravljeno delo na področju štokholmskega programa. Sam se strinjam s tem, da imamo skupne vrednote, to spoh ni vprašljivo vprašljivo pa je, kako te vrednote in načela doseči. S tem bi se morali ukvarjati. Štokulanski program, kot je trenutno oblikovan, je zelo ambiciozen. Veliko stvari vsebuje in v našem odboru pozdravljamo to, kar je zapisano v štokolamskem programu. Kot rečeno, program je zelo ambiciozen, vendar če želimo biti uspešni, moramo izpostaviti prednostne naloge. Vsega v petih letih ne bomo uspeli doseči. Če ne bomo predelili prednostnih nalog, če ne bomo uspešni pri doseganju in izpolnjevanju prednostnih nalog, potem tvegamo, da bodo evropski državljani zavrnili ta program kot še en načrt, ki njih pravzaprav spohne zadeva in za njih ni relevanten. Vsaka nova zakonodaja bi po našem mnenju morala biti dobro pripravljena, dobro osnovana in to zakonodajo morajo tisti, ki jo izvajajo, pa tudi državljani, dojemati kot nekaj koristnega, kot nekaj, kar jim pomaga pri doseganju in izpolnevanju svojih pravic. Zato bi še zlasti spostavil pravice posameznikov v postopkih. Posamezniki, ki so naprimer predmet sojanja v drugi državi, kjer ne poznajo jezika, kjer ne poznajo postopka, da so seznanjeni pravicami, ki jih imajo. Zato pozdravljamo podarek, ki ste ga dali vzajemnemu priznavanju, vzajemnemu spoštovanju in zaupanju. Mislim, da bomo s tem lahko veliko bolje uskladili posamezne zakonodaje v 27 državah članicah. Se pravi, pravice posameznikov, dostop do pravice, skupni standardi in lažje reševanje čezmejnih sporov so teme, ki bodo zagotovo v pomoč državljanom, če jih bomo uspešno rešili. Ne pa, da se sklicujemo samo na subsidijarnost in na konflikte med posameznimi pristojnostmi, še zlasti v sistemu common law. Hvala. Najlepša hvala. Alberto Maritati iz italijanskega senata, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. V dveh minutah se lahko samo telegrafsko naštejejo nekateri pojmi in koncepti in tako bom tudi sam govoril telegrafsko. Kolegice in kolegi, mislim, da je prišel trenutek, ko mora Evropa nehati opravljati analize, ne glede na to, kako poglobljene so. Analize so bile že opravljene, kot je povedal že španski kolega nedavno tega. Padle so meje, kar je dobro. Ampak te meje so padle tudi za kriminalce, ne samo za običajne državljane. Vendar te meje niso padle za sodnike in za policiste. Ti se še vedno soočajo z ovirami, ki jih moramo odstraniti. Ne moremo več pojasniti, kako pravzaprav deluje organiziran kriminal, kako izkorišča svoboščine. Terorizem je razširjen in zato se mi zdi, da bi morali zagotoviti ustrezen pravosodni represiven organ odgovor na mednarodni ravni. To pa lahko storimo samo s pomočjo instrumentov. Nekateri izmed teh instrumentov so že začrtani. Evropa razpravlja o tem, da bi vzpostavila skupne enote sodnih policistov. Tudi moja država zamuja z ratifikacijo te odločitve, ki je bila sprejeta leta 2002. Tudi predhodna vlada, katera član sem bil, tega akta ni ratificirala. Stvari je treba pospešiti, treba je storiti nekaj tudi, ko prihaja do kršen. Zato bi morali čim hitreje definirati tudi tiste instrumente, ki jih uporabljate Europol in Eurojust. Opredeliti instrumente pomeni, da jih je treba opredeliti na normativni ravni, da bomo vedeli, kdo je zakaj pristojen, kakšna je struktura in kakšna je tudi odgovornost posameznikov. Če bomo dali večje pristojnosti, večjo moč pri usklajevanju, pri nudenju odgovorov, in pri soprstavljanju kriminalcem potem morajo ti, ki bodo imeli te pristojnosti in moč, nositi tudi odgovornost. Tudi visoki predstavnik ni edini, ki bo odgovoren za te organe. Mislim, da bi morali zagotoviti ustrezno pravosodno sodelovanje. Vsi res nujno potrebujemo to vrstno sodelovanje. Treba je izmenjati informacije in podatke. Brez izmenjave informacij ne deluje že nacionalni sistem, kaj šele evropski. Hvala.

Vesela sem, da je bila Lizbonska pogodba v posameznih parlamentih in skupščinah ratificirana. Vesela sem, da bomo sedaj lahko ocenjevali tudi politike na področju vzpostavljanja enotnega evropskega prostora svobode, varnosti in pravice. Vseeno pa me nekaj skrbi. V štokholmskem programu se mi zdi, da najdemo tudi nekatere pojme, ki bi jih morali na nacionalni parlamentarni ravni bolj poglobljeno obravnavati, tudi pri nas v Evropskem parlamentu. Danes smo si za naslov razprave izbrali vzpostavitev Evrope za državljane. Morda smo padli v past, v katero past, v sledečo. Evropske države imajo občutek, da ne morejo storiti veliko za tiste, ki sicer nimajo državljanstva ene izmed evropskih držav, ki pa imajo vseeno določene pravice. Upam, da bodo vse države čim hitreje ratificirale tudi Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Ogromno oseb je v Evropski uniji, ki nimajo statusa prebivalca Evropske unije in njim moramo zagotoviti varnost. Mislim, da je tudi sam pojem varnosti zelo restriktiven. Ko govorimo o varnosti, bi morali upoštevati tudi človeško varnost, kot je to zapisano v dokumentih Združenih narodov in agencij Združenih narodov. Mislim, da bi morali biti bolj ambiciozni in ambicije tudi širše zastaviti v tem štokholmskem programu manjkajo tudi nekatere reference na mednarodne obveznosti, ki smo jih sprejeli na področju človekovih pravic. Mislim, da so tako organi Združenih narodov kot tudi evropski organi dobro dokumentirali kršenja človekovih pravic v številnih državah. Tudi Agencija za človekove pravice je pripravila nekaj informacij v zvezi s tem. Bolj bi si morali prizadevati za to, da bi vzpostavili Evropo na temeljnih vrednotah. Zaključujem. Storiti bi morali vse za to, da se odpravi ta vrzel, ki obstaja med našimi obveznostmi, našimi obljubami in dejanskim stanjem. Hvala. Hvala lepa.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 gre tu torej za program za prihodnost in da je treba to poglobiti. Jaz razumem, da je potrebno, preden bomo o tem glasovali, marsikaj prestrukturirati. E, jasne cilje je treba opredeliti, e, nekaj točk čistenografsko. E, človekove pravice, to je ena od osnovnih načel tega štokholmskega programa pri tem pri zaščiti podatkov pa se ne smemo zaustaviti. E, sorazmernost e, in pa predvsem nadzor, to tukaj manjka v tej obliki in zato e, ta informacijski sistem, tako kot je zamišljen, ne bo mogel delovati. Drugič, pred enim letom smo tu razpravljali o migraciji in mi najdemo nove zidove. Namreč e, registracija tistih, ki prihajajo, ki odhajajo. E, 2008 smo sprejeli mejni svežen. To vse ni še evaluirano, pa imamo že nove zadeve in tudi eh, viza, eh, ocenjevanje tveganja. Eh, torej, izhajati bi morali iz nedožnosti, ne pa da je treba dokazovati nedožnost. To so na vsak način zadeve, ki jih je treba nujno urediti in to pozivam švedsko predsedstvo, da eh, to eh, eh, naredi. Eh, to o, pravica eh, zadrževanja v državi in tako dalje, to so vse zadeve, ki manjkajo in ki je bilo potrebno urediti. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Toli iz Finske. Najlepša hvala, gospod predsednik. Osnutek tega večletnega programa v glavnem ustreza temu, eh, kar si želi finska vlada. Štokholmski program dopolnjuje program iz Tampereja in Haga kot e, orodje za izvajanje svoboščin državljanov. Seveda je treba upoštevati različne vidike, naprimer. In v tem smislu bi se hotel uh, švedskemu predsedstvu zahvaliti za odlično delo, ki ga je opravljal. Jaz mislim, da je stvar more biti malo bolj konkretna. Nima nam rečno benga smisla, da imaš lepe želje, ki pa pogosto eh, se jih ne da izpolniti. Mi potrebujemo konkretne ukrepe in najpomembnejše pri tem pa je, da dosežemo rezultate. To pa pomeni eh, nadzor nad mejami in pa skupen postopek za prosilce azila. Eh, že v času francoskega predsedovanja je bilo opravljeno pomembno pripravljalno delo. Eh, prednostne naloge so skupna azilna politika do leta 2012 in mi potrebujemo tudi pozornost za to, da države članice eh, izvajajo skupno azilno politiko in eh, trenutno obstajajo še razlike v posameznih državah članicah, zato potrebujemo skupen postopek za celotno Evropsko unijo. To je izredno pomembno. Hvala lepa. Najlepša hvala hvala lepa gospod predsedujoči spoštovani komisar gospod oettinger spoštovane kolegice in kolegi. Zdaj moram spregovoriti o tem, kar me najbolj muči. Ni pogosto, da imamo to srečno položaj, da se sestanejo Evropski parlament in pa nacionalni parlamenti. Mi, ki eh, imamo eh, zdaj več odgovornosti eh, za tiste, ki nas so nas izvolili, odgovornost za nadaljno izgradnjo te naše skupne Evrope. Hotev bi povedati eno zadevo namreč pravosodje, boj proti terorizmu in tako dalje, to je mogoče mal premalo obdelano. E, torej obstaja eno poglavje e, o m, parlamentarnem življenju in tako dalje, mislim o demokraciji, e, ki pa ima premalo vsebine. Jaz mislim, da se moramo zavedati tega, da pred 20 leti smo premagali delitev Evrope, da se je Evropa zrasla v eno e, celoto in zato zato moramo narediti velik korak naprej eh, za to Evropsko unijo. Ta korak je pa še pred nami. Eh, z, mi moramo iz Evrope elite prid v Evropo, dejansko Evropo, Evropo državljank in državljanov. Eh, to je zdaj prvi začetek. In seveda je odvisno od tega, ali nam bo s tem inštrumentom, ki imajo na voljo, uspelo to doseči ali. Pa eh, ne bomo eh, naleteli pri državljanih na razumevanje. Mi moramo eh, razširjati tudi sodelovanje med inštitucijami in dati državljanom in državljankam možnost, da povejo, kaj jih teži in da dobijo občutek, da gre za njihovo Evropo, da, na katero lahko tudi sami vplivajo. Hvala lepa. Tanasios Pafilis iz Grčije. Izvolite αποτελεί πρώτα πρώτα ηρωνία. Αυτό που... Po mojem mnenju je ironija, kar je bilo tu že vse rečeno. Mi hočemo Evropo državljanov, pravijo. Zdaj bi pa hotel vse vprašati, ali ste vi mnenja, da bomo da dejansko ustvarjamo to Evropo eh, državljanov, Lizbonska pogodba. Eh, tu si niso upali v vseh državah eh, Evropske unije izvesti referendum. In tiste države, ki so odgovorile z ne, tudi Irska, se je hotel, na tam so skušali ljudi prepričati, da je potrebno potrditi Lizbonsko pogodbo. Tu ne gre za Evropo državljanov, ampak Evropo. Evropo multinacional. E, torej, e, torej, mi imamo celo vrsto zakonskih ukrepov, e, ki pa vodijo k temu, da se še bolj razširi represivne ukrepe. In na ta način se uničujejo demokratične eh, osnove, demokratični temelji. Eh, moram reči, da vsak mm, eh, bo prišel v položaj, da ga bodo zasledovali, da ga bodo nadzorovali. Ja, zakaj to delajo v Evropski uniji? Ali se bojijo svojih državljanov? Zakaj se vzpostavlja takšne baze podatkov? In eh, tretja točka, eh, poenotiti bi bilo potrebno. Eh, Eh, kazensko pravo. Ja, zakaj? Ampak tu se eh, krši potem druge zadeve, eh, ki jih države članice ne bodo akceptirale. Jaz sem mnenja, da je potrebno pripraviti okvir, institucionalni okvir, ki bo preprečeval politiko, ki jo danes e, izvajajo v Evropski uniji. E, tu e, bo, imamo dožnost, e, eh, da delamo torej drugače, da zadeve nekako spremenimo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Lakvije iz Francije. Hvala lepa. Naj takoj na začetku povem, da v celoti podpiram štokholmski program. Čestitev bi tako švedskemu predsedstvu kot tudi komisarju Žaku Baroju za upravljeno delo. Na današnjem srečanju sem slišal pripombe, ki so jasno ločile Evropski parlament in nacionalne parlamente. Sam sem član nacionalnega parlamenta in po mojem mnenju bi moral Evropski parlament tesno sodelovati z nacionalnimi parlamenti. Kaj želimo vzpostaviti? Bolj popularno Evropo. Želimo vzpostaviti evropsko državljanstvo. Ko govorimo o pravosodnem sodelovanju, evropskem nalogu za prijetje, o boju proti terorizmu in tako naprej, to so vse teme, ki se dotikajo vsakega posameznega državljana v Evropski uniji namesto da bi nacionalne parlamente zoprstavili Evropskemu parlamentu, bi morali storiti ravno nasprotno. Zagotoviti bi morali sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Vesel sem, da bo Evropski parlament dobil večje pristojnosti na teh področjih, vendar to pomeni, da bomo morali vzpostaviti zelo tesno sodelovanje. Ko gre za skupno azilno politiko, bi po mojem mnenju morali storiti korak dlje. Ko gre za varstvo pravic otrok, ko gre za varstvo žensk, ko gre za boj proti spolnemu izkoriščenju in tako naprej, bi Europol in Eurojust morala iti korak naprej. Ko govorimo o Frontexu, ne smemo pozabiti, da šengenski prostor ne bo dovolj varen, če Frontex ne bo dobro deloval. Potem Lizbonska pogodba. Leta Evropskemu parlamentu podeljuje precej večje pristojnosti, pa ne samo Evropskemu parlamentu, temveč tudi nacionalnim parlamentom, kar pomeni, da bi morali tesno sodelovati ne samo na tistih področjih, ki jih ureja subsidijarnost, ampak tudi pri vseh vsebinskih vprašanjih. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Tavares iz Evropskega parlamenta. Eh, um Hvala lepa, gospod predsedujoči. Verjetno se bom nekoliko oddaljil od teme, ki jo obravnavam, ampak vseeno ta tema, ki jo bom omenil, sodi pod naslov današnjega srečanja ustvarjanje Evrope državljanov. Redko imamo priložnost, da se pogovorimo s predstavniki z nacionalnih parlamentov. Seveda lahko govorimo o čemarkoli želimo, o Europolu, Eurojustu, Frontexu, o EDF-u in tako naprej. O številnih temah se lahko pogovarjamo lahko govorimo o Evropski agenciji za nadzor nad drogami in tako naprej. Še vedno pa se ne pogovarjamo o Evropi državljanov. Zdi se, da nas zanima samo tisto, kar lahko minimalno dosežemo. Ukvarjamo se z manjšimi preizkusi, ne želimo pa se soočiti z velikimi izzivi, ki čakajo Evropo. Znamo se lotiti vprašanj, kot je na primer velikost in ukrivljenost kumaric, ko pa gre za ustavno pogodbo, pa se ne znamo več pogovarjati. Z nacionalnimi parlamenti bi morali bolj sodelovati. Morda bi lahko imeli kakšnega skupnega predstavnika. Sami nimamo veliko zapovedati v zvezi s tem, vi na nacionalni ravni pa lahko bolj pritisnete na vse skupaj. V tisku se veliko govori o predsedniku Evrope, ki ga bodo izbrali na podlagi tega, ali bo ta oseba priljubljena pri gospodu Sarkoziju ali pri gospi Merkel. Kolegi iz nacionalnih parlamentov bi morali razmisliti o tem, koga želijo videti na mestu predsednika sveta, na mestu predsednika Evrope seveda ne smete pozabiti na to, da je lahko na tem mestu tudi ženska, lahko bi imeli predsednico. Carlos Coelho je veliko govoril o pravici, o enakosti in tako naprej. Čaka nas velik preizkus in sicer ali bomo počeli stvari, ki zadevajo naše državljane, ali se bomo znali pogovarjati z našimi državljani, ali bomo ravno nasprotno samo sprejemali zakonodajo brez ustreznega predhodnega posvetovanja. Kot je rekel Zigmund Bauman, biti moramo več kot zgolj zakonodajalci, moramo biti tudi tolmači želja naših državljanov. Če bomo uspeli pri majhnih preizkusih in bili neuspešni pri velikih, potem bomo celostno neuspešni. Hvala. Hvala, gospod Šovs iz Nizozemske. Hvala lepa. Na začetku je bilo rečeno, da bodo nacionalni parlament in Evropski parlament igrati bolj pomembno vlogo, da bo treba spostaviti tesnejše in boljše sodelovanje. Mislim, da bo prišlo do tekmovanja, zato bo to sodelovanje težko izpeljati. Verjetno bo naloga parlamenta ta, da se najde najmanjši skupni imenovalec pri tistih temeljnih pravicah in svoboščinah ko gre za boj proti terorizmu, proti organiziranemu kriminalu, proti boju, proti trgovini z ljudmi, boju proti islamizaciji, ko gre za varovanje zunanjih meja. To so teme, kjer bi morali sodelovati. Mislim pa, da varnost ni v zadostni meri zagotovljena za vse državljane. Sam pozdravljam in podpiram vse tiste, ki so pripravili svežen tem, ki jih obravnavamo. Vendar se mi zdi, da na podlagi tega dokumenta ne bomo izpolnili svojih ciljev, ker smo preveč ambiciozni. Vizija, ki je zapisana v tem dokumentu, ni dovolj praktična in kot ponavadi se bo zelo deskrival v podrobnostih. Najprej bo treba upoštevati tiste teme, ki so občutljive na nacionalni ravni. Varnost je tista, ki jo ljudje tudi najbolj čutijo in doživljajo. Tisti, ki so delali na tem besedilu, bi morali dokazati, da so upoštevali tudi suverenost nacionalnih držav, da bodo odpravili vrzeli, ki obstajajo. Hvala. Hvala. Mihajl Nita iz Romunskega senata je naslednji govornik. Astazi. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Danes je vrsta govornic oziroma govornikov že omenila uh, pomembne teme. Sam bi se tudi dotaknil v tem svojem kratkem govoru ene izmed njih. Seveda vsi vemo, da moramo varovati in eh, razvijati pravice državljanov. Pri tem pa ne smemo pozabiti na pravice otrok. To mora biti del našega boja za spoštovanje človekovih pravic nasploh. Posebno pozornost moramo namenjati varstvu pravic otrok. Upoštevati pa moramo seveda tudi povezavo med eh, tem vprašanjem in pravico državljanov, da eh, svobodno, brez ovir potujajo po vsej Evropi. To pomeni, da potrebujemo koherenten okvir ukrepov, zato da bomo eh, vključili v družbo otroke, družin, ki so se preselile iz enega okolja v drugo. Razviti moramo ustrezne mehanizme, zato da bomo še bolj varovali in spoštovali pravice otrok nasploh. Eh, otrok, ki so ogroženi, ki živijo v revščini, pa še posebej. Mislim, da je revščina tista, ki jo moramo, ko gre za otroka, odpraviti. Sicer pa to velja tudi za vse oblike eh, diskriminacije. Hvala gospod Nita, potem pa gospa Nita, potem pa gospod naslednji. Dovolite, da omenim tri stvari. Jasno, harmonizacija, usklajevanje zakonodaje mora potekati na ravni Evropske unije, vendar mislim, da moramo natančno vedeti, na kakšni podlagi to poteka. To pa v tem dokumentu ni čisto jasno določeno. Za nas je pomembno, da med temi po, uh, podlagami morajo biti uh, človekove pravice in drugič ne sme priti do kakršnega koli poslabšanja situacije v uh, posameznih državah članicah. In mislim, da tukaj načelo sorazmernosti je izjemno pomembno. Drugič, govorimo o Evropi državljanov. Sama bi želela, da nimamo Evrope priseljencev. Uh, to, kar je uh, pomembno povdariti je, da v tem dokumentu ni česar, ni govora o kakšni posebni strategiji, ki se nanaša na priseljence. Uh, govorimo o nezakonitih priseljencih in boju proti nezakoniti pri, eh, priseljevanju. Tukaj ne vem, če smo prišli, prišli kako dale, če recimo Frontex in njegove pristojnosti tukaj morda niso opravili vse, kar smo pričakovali. Videti je, kot da na tem področju na nek način. Um, razvijamo politiko, vendar ta politika ni dovolj povezana z konvencijami, ki se nanašajo na varstvo beguncev, priseljencev in tako naprej. In to me skrbi, zlasti me skrbi, ko govorimo o nadaljnih zakonodajnih eh, ukrepih. Tretjič, seveda moramo imeti skupno strategijo, o tem ni dvoma, ampak ko gre za boj proti terorizmu, ne smemo pozabiti na sorazmernost. Ne moremo uspešno se boriti proti terorizmu, ne da bi tukaj uh, zašli na zelo spolska tla nespoštovanja človekovih pravic. Zlasti, ko gre za varstvo osebnih podatkov, mislim, da nas čaka še ogromno dela. Ne vem, ali bomo štokholmskim programom na tem področju res kaj dosegli. Bojim se, da ne. Eh, zaradi tega se mi zdi, da bo treba še kaj narediti poleg tega. Hvala lepa. Hvala vsem govornicam in govornikom. Mislim, da smo skoraj da v pravem trenutku prišli do konca. Sedaj pa bom dal besedo ponovno predsedniku Buzeku. Najlepša hvala, gospod sopredsedujoči. Nekaj tehničnih informacij bi vam želel posredovati, ki znajo biti pomembne za vse nas. Sedaj bomo delali v treh delovnih skupinah. Skupina številka ena bo delovala na področju pospeševanja pravic državljanov, Evropa pravic in vrednot. Delo te prve delovne skupine bo potekalo v tej plenarni dvorani, kjer ste sedaj. Potem druga delovna skupina, Evropa pravice, upoštevati je treba večjo odgovornost, demokracijo in tako naprej. Eh, ta grupa bo zasedala na tem istem tretjem nadstropju, samo na drugi strani. To je soba 3C, nič, 5, nič. To je na sprotni strani, kot je vhod v to veliko plenarno dvorano. Tretja delovna skupina, varovanje državljanov, strategija za domačo eh, politiko, za varnost. Eh, prostor, v katerem bo potekala ta uh, delovna skupina, je dve nadstropji niže kot tukaj. Torej, v prvem nadstropju bo to soba A002. Vse sejne dvorane so tudi dobro označene. Poleg tega pa ste ustrezne informacije o tem dobili v svojem gradivu. Poročevalci treh eh, delovnih skupin uh, bodo saj prosim jih, da pripravili um, poročilo ali si v angleščini ali si v francoščini, kajti ta dva jezika smo uh, določili kot dva delovna jezika našega srečanja in prosim, če to pripravijo v pisni obliki. Na plenarnem zasedanju jutri do povdne pa bomo prisluhnili tem trem poročilom poročevalcem o delu treh delovnih skupin. Ob 19.15 danes večer bo potekala ali se bo začela uradna večerja. Vse vas vabim ob 19.15. na to uradno večerjo. Gre za zasebne prostore restauracije članov Evropskega parlamenta. Gre za zgradbo na levi strani, tukaj zadaj, desni strani, če vi sedite. Kako pridete do restauracijo? Zelo enostavno, kaj ti tja vas bodo vodili ustrezni napisi in oznake. Mislim, da je verjetno za danes to vse. Danes večer pa vas prosim, da poleg delovnih skupin in poleg eh, večerje eh, ne pozabite, na jutranje plenar, jutrišnje plenarno zasedanje, ki se bo začelo ob 9.30 do povdne. Torej, kolegice, kolegi, najlepša hvala za vašo pozornost. Vsekakor pa eh, vas bom videl še sam vsaj danes večer. Hvala, nasvidenje. Ja. Ja,